Zdaj pa prehajamo na obrazložitve glasov. Predajam besedo gospodu Patričjelu za eno minuto. Predsedujoči. L'onorevole Patriciello. Sì, presidente. Predsedujoči, prosim kolege, ki zapuščajo dvorano, da to storijo v tišini in da tako omogočijo gospodu Patriciello, da eh, poda svojo obrazložitev glasovanja. Bomo počakali nekaj sekund, da se eh, dvorana umiri. Posso? Prego, prego.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 čestitam za odlično opravljeno delo poročevalki in vsem, ki so eh, sodelovali pri pripravi tega novega inštrumenta, ki bo omogočil eh, dajanje mikrokreditov malim in srednje velikim podjetjem in eh, zasebnikom, ki so izgubili svojo službo v zadnjih letih. Ob upoštevanju izgube 3 milijonov delovnih mest v sami Evropski uniji in upoštevanju tudi težav strani bank, da dajo kredite, bo ta instrument omogočil tistim, ki želijo sprožiti oziroma razviti novo podjetniško dejavnost, da eh, pristopejo z večjo lahkoto k potrebnim resursom. Prepričan sem, da s to novo pobudo bomo prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem, če bomo unesli nove spremne ukrepe, kot naprimer financiranje na področju sposabljanja, kar bo omogočilo mladim, da imajo določeno pomoč pri pripravi investicijskih eh, načrtov in torej ta instrument, dragi predsedujoči, področju je treba čim prej eh, sprejeti za to, da damo novega zagona malim in srednje velikim podjetjem, ki predstavljajo eh, pravzaprav bistvo našega evropskega gospodarstva. Hvala lepa, gospod Patričello. Sedaj pa predajam besedo gospodu Stojanovu za eno minuto. Izvolite. Atelio, Hvala lepa, predsedujoči. Jaz sem glasoval za to poročilo. E, mislim, da je to zelo primerno in ustrezno v tem posebnem trenutku in dejansko mislim, da to bo imelo zelo pozitivne učinke, čim bo to sprejeto, tudi ko bo sprejeto v naši državi, kajti. Uh, Eh, v tem trenutku se soočamo z izredno nenaklonjenim eh, okoljem za poslovne, že za male in srednje velika podjetja, kaj ti leti eh, ne, nimajo možnosti dostopanja do bančnih posojil in to je nekompatibilno za zamislijo bančnih zavodov. Imamo občutek, da banke si izmišljajo celo vrsto izgovorov za to, da ne nakažejo določenih posojil. Ko posojila je moč dobiti, potem ta mala in srednje velika velika podjetja bodo lahko zadihala oziroma eh, v primeru, da banka jim to eh, da na voljo, potem morajo banki dati celo vrsto jamstav. Se pravi, da mislim, da je to poročilo zelo relevantno in upam, da bo ta a, eh, zakonodajni ukrep pomagal gospodarstvom in tudi gospodarstvu v Bolgariji. Hvala lepa, gospod Stojanov, predajamo besedo gospodu Janu a, to, Tocu za eno minuto. Uh, uh, želim povedati da sem podprla predlog komisije da se uredi situacija v makedoniji. Eh, mislim, da je pomoč malim podjetjem zelo dobra zamisel in ki jo moramo zasledovati, hkrati pa mislim, da to moramo storiti tudi na ravni nacionalnih vlad. Zelo skrbim zaradi tega, eh, ker ne vem, kdo bo odgovoren za denar, ki ga bomo dali na eh, voljo in kako se bo odplačevalo. Moramo spodbuditi nacionalne vlade, da storijo vse, kar lahko, zato da pomagajo malim podjetjem, kajti to je hrtenica našega gospodarstva in Evropska unija lahko pomaga tako, da zmanjša zmanjša eh, število uredb in da omogoči boljše delovanje na nacionalni ravni. Hvala lepa, eh, gospod Oc. Sedaj pa gospo, beseda gospodu Kamalu. Hvala lepa predsedujoči za to priložnost, da eh, razložim, kako sem glasoval. Mi smo bili za to poročilo In mislim, da je zelo pomembno, da pomagamo podjetnikom po celi Evropi in v državah članicah, da ustvarimo nova delovna mesta in da pomagamo ljudem, da, da pridejo iz revščine. Hkrati pa a, mislim, da ne bi smeli s tem povečevati stroško in a, da bi pač ustvarili še dodatni, dodatne stroške v privatnem sektorju. Ampak moram razložiti, da moramo biti zelo previdni, ko se poslužujemo denarja davkoplačevalcev v mojem okrožju jo. Eh, poznam določene instrumente za mikrofinančne kredite, ki pač eh, omogoča določenim skupnostim, kot naprimer v Karibih, da se rešijo revščine, ampak to potem eh, krajevne oblasti izkoriščajo. Se pravi, da moramo povečati dostopanje do mikrokreditov, hkrati pa ne smemo skrč, skrčiti možnosti, ki že obstojejo na terenu. Hvala lepa, gospod Kamal, sedaj pa predstavljam predajam besedo gospodu Palloneju. Predsedujoči, mislim, da vsi eh, se eh, strinjamo okrog vprašanja mikrokreditov. Moramo pa govoriti tudi o finančnih postavkah in moramo torej povečevati tudi finančno razpoložljivost. Moramo biti tudi previdni in ne smemo preveč povečevati tega bremena na druge socialne akterje, kajti male, e, na mala in srednje velika podjetja. Mikrokrediti so nastali zato, da pomagamo bolj zapostavljenim socialnim partnerjem. E, hkrati moramo spregovoriti tudi o kulturnem vprašanju. V mnogih državah in tukaj mislim predvsem na države, ki to najbolj potrebujejo, ni ustreznega kulturnega pristopa zato da bi ustrezno izkoriščali ta sredstva. In torej sem prepričan, da te instrumente bi bilo potrebno najprej uh, uveljavljati na nacionalni ravni. Imamo dve, eh, hitro, Evropo dveh hitrosti, recimo države kot Francija in Nemčija, ki so to že uvedle, potem pa imamo druge države, ki morajo tudi kulturno pristopati k temu vprašanju. Torej sem prepričan, da prava stvar, uh, o kateri moramo govoriti uh, v Evropi, ni uh, zgolj vprašanje, iskanje, e, iskanja in dajanja na voljo nekih finančnih sredstev, nekih naložb. Ampak moramo razmisliti o tem, da je potrebno e, dejansko dati možnosti najbolj zapostavljenim e, slojem. To je bil zadnji govorec, s tem zaključujemo današnje zasedanje. Naše zasedanje se bo nadaljevalo o 15. uri. Hvala lepa in dober tek.